zasedete svoja mesta, sedaj bomo glasovali o prvi resoluciji. Gre za Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic, Itaja Zamaraja. Začeli bomo z odstavkom 15 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj celotna resolucija. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeta. Najlepša hvala. Naslednja točka je resolucija o, stiska, o stiski beguncev pripadnikov ljudstva Rohingja ter množična grobišča na Tajskem. Prvi odstavek, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Prosili so me, da preverimo to glasovanje. Preverjamo predlog 7.2 v prvem odstavku. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Samo preveriti smo želeli. Colleagues, the services are being careful. Kolegi in kolegice, naše službe so zelo previdne. Predlog spremembe je številka 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Mislim, da moramo tega preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejetje. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prav, preverili bomo. Preverjamo. Glasujte, prosim. Close the vote. Konec glasovanja. And that is adopted. Sprejetje. Sedaj pa resolucija v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta je. Z veliko večino. Hvala. In še tretja resolucija o svazju in primeru aktivistov za človekove pravice. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek številka 9 v dveh delih poimensko. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta je sprejet. Uvodna izjava K, izvirno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Uvodna izjava L, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to je sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Resolucija v celoti poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Sedaj pa poročilo gospoda Donžona o izvajanju skupne varnostne in obramne politike. Drugi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog sprejembe dve poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šesti odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejetje. Preosrednji B1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Izvirno besedilo pri osmem eh, oziroma devetem odstavku poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 4 poimensko glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. And that is rejected zavrnjen. Predlog spremembe 5 poemensko glasujemo. Konec glasovanja. And that is rejected. Kolegi... Zavrnjen. Kolegi in kolegice, ali imamo kakšno težavo? Predvsej glasno je v dvorani. Kaj se dogaja? Gospod, izvolite vaš mikrofon. Ali me slišite? Nisem pripričan, gospa predsedujoča, če se kolegi pritožujejo zaradi tega, ampak mislim, da smo eh, pozabili glasovati o osmem predlogu spremembe oziroma osmem odstavku. Mislim, da se zato kolegi oglašajo. Kolegi in kolegice, Izvirno besedilo pri osmem odstavku je postalo brezpredmetno, zato ker smo sprejeli predlog sprejembe ena skupine ELS. Ali smo s tem razrešili to vprašanje? Še en kolega ima vprašanje, izvolite. Um, no, to pojasni zmedo, ampak takrat niste pojasnili, da je do tega prišlo. To pomeni, da smo glasovali drugače pri. Uh, odstavko 11 tretjem predlogu spremembe, kot bi drugače. Meja kulpa, če sem se res zmotila, ampak še enkrat naj pojasnim, ko je predlog spremembe sprejet, izvirno besedilo postane brezpredno. V prihodnosti vas bom upoštevala in bom to tudi ponovila v tem primeru. Mislim, da lahko sedaj nadaljujemo. Imamo predlog spremembe šest poimensko. And we now close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjenje. 23. odstavek, izvirno besedilo je brezprimetno. Ne, se upravičujem, moja napaka. Naj bom jasna, sedaj bomo glasovali o 23. odstavku v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Se upravičujem torej. Izvolite. Nove, porque nosotros... Mi in še mnogi drugi smo glasovali na robe. Eh, začeli smo z devetim, ker smo osmega izpustili in prosim, da to ponovimo. Razjasnili smo vprašanje osmega odstavka. Do sedaj smo imeli vsa glasovanja poemensko, smo pri 23. odstavku, predlog spremembe 6 je padel, tako da sedaj glasujemo o 23. Eh, odstavku o izvirnem besedilu z rokami, kdo je za prvi del. Hvala, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 25. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet drugi del poimensko. Glasujemo. I now close the vote. Konec glasovanja. Sprejetje. 34. odstavek, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 38. odstavek, izvirno besedilo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kar pomeni, da bomo glasovali o izvirnem besedilu 41. odstavka v dveh delih, prvi del kdo je za. Proti. Vzdržani. Spred. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Izvirno besedilo 43. odstavka poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47. odstavek izvirno besedilo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. 48. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Izvirno besedilo 50. odstavka poimensko glasujemo. Close... Konec glasovanja. Sprejeto. 51. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverili bomo torej 51. odstavek, izvirno besedilo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. odstavek, poemensko glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Sedaj pa resolucija v celoti poimensko glasujemo. We'll now close the vote. Konec glasovanja. Sprejeta je. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Tako je, hvala poročevalcu. Naslednje poročilo je poročilo Kukan Tarant, financiranje skupne varnostne in obramne politike. Prvi odstavek v štirih delih, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo o drugem delu prvega odstavka. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Četrti del, kdo je za? Proti? Proti? vzdržani, zavrnjen. Da, kolegi, preverili bomo. Preverjamo četrti del prvega odstavka. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji odstavek v petih delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Četrti del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo četrti del tretjega odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Peti del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Trinajsti odstavek, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 15. odstavek. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 17. odstavek poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 18. odstavek poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 19. odstavek. Se upravičujem, nekdo želi besedo? Želite besedo? Izvolite, beseda je vaša. Ne? No, mislim, da smo razjasnili to zmedo. Nadaljevali bomo z glasovanjem 19. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 20. odstavek poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28. odstavek poimensko glasujemo. Konec glasovanja. spred. Resolucija v celoti, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Najlepša hvala. To... Zdaj pa gremo naprej na poročilo gospe Ane Gomeš, varnost in obramne zmogljivosti v Evropi. Eh, prvi del prvega odstavka. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Peti odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. odstavek, poimensko glasujemo. Konec glasovanja.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 Zdaj pa poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014. Gospa Piri, izvolite besedo. Hvala. Rada bi predlagala, da eh, preložimo glasovanje na junijsko zasedanje. Samo en teden je bil eh, med glasovanjem v, v odboru in plenarnim glasovanjem in veliko predlogov sprememb. In mislim, da je v interesu skupine, da o tako pomembnem poročilu, kot je poročilo o Turčiji, skušamo najti veliko večino. Zato, da bi nam to omogočili, predlagam, da glasovanje predstavimo na juniji. Zato, torej kdo podpira to, kdo bi to tudi ustno podprl? Hvala lepa, predsedujoča mislim, da je ta predlog razumen. Zelo intenzivno smo pet mesecev pripravljali to poročilo, vendar pa je bil razmik med glasovanjem v odboru in na plenarnem zasedenju tako kratek, da nam v tem kratkem času ni uspelo pripraviti zadnjih kompromisnih predlogov. Tako da podpiram ta predlog, gospe Piri. Hvala, gospod Lambsdorf. Bi kdo spregovoril proti temu predlogu? bo kdo govoril proti? Samo eden lahko spregovori. Upal sem, eh, da bo predstavnik večje skupine eh, govoril proti temu. Turčija je zelo pomembna zadeva. Imamo odgovornosti do naših volivnih okroži in eh, naši voljivci imajo pravico, da vejo, kakšno imamo stališče o tem. Mislim, da se ne bi smeli temu izogibati. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu za preložitev. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Torej, poročilo o napredku Turčije predstavljamo na juniji. Hvala kolegi, s tem je glasovanje zaključeno. Eh, pred nami pa so še obrazložitve glasov. In s tem bomo začeli takoj, eh, ko bodo kolegi zapustili dvorano.